Ja, hvala lepa. Prej smo imeli razpravo s premijejem Portugalske in predtem smo pravzaprav slišali prispevke predsednikov pričnih skupin in ti so bistveno prekoračili odmerjeni čas za govor. Naš, pri našem političnem skupin smo bili prvi, ki smo se držali od uh, časa. Če pri uh, prosti razpravi potem krčimo čas za govor, potem to pomeni, da se pravil nismo držili. Potem je treba krčiti čas pri tistih političnih različnih skupinah, ki so pri predsednikih prekoračile odmereni čas. Mi smo se ga držali in uh, na koncu smo potem eh, bili prikrajšani tudi pri prosti razpravi. To ni skladno z uveljavljenimi pravili in zaradi tega sedaj protestiram. Onorevole Ferreira. Gospod Ferreira. Sorazmerno smo dodelili čas vsem skupinam. In mislim, to, torej to vam lahko povem, takšna je situacija, morda se s tem ne strinjate, vendar smo se preračunali in matematično to je služba opravila, to ni odvisno od mene to je eh, odvisno pač od eh, situacije v parlamentu. Grški organi so oprostili za odzem parlamentarne eh, imunitete gospodu Georgiosu Kiriostosu Kricosu za začetek kazenskega postopka na prvostopenskem sodišču v Ateni. Skladno s poslovnikom smo to predali pristojni službi parlamentu. Gremo naprej na glasovanje. Najprej smernice za okvir prihodnih odnosov med EU in Združenim kraljestvom. Izvolite. Hvala.